17. in 18. decembra 2015. Besedo ima predsednik Evropskega sveta, gospod Donald Tusk. Izvolite besedo. You, Najlepša hvala, gospod predsednik. Dragi parlament, dragi poslanci, decembrski svet eh, je razpravljal o največjih krizih, ki jim je bila priča Evropska unija v letu 2015. Eh, šlo je za begunsko in migracijsko krizo in druge krize in v vseh teh razpravah smo dosegli napredek. Zagotovo pa to še ni dovolj. Ni dvomom, da leto 2016 bo zagotovo priča enakim izzivom. Naše skupnosti uh, so podvržene stresnemu testu in največji izziv je, da nas preizkušajo na vseh frontah istočasno. Danes uh, na, želim jasno in glasno povedati, da ne bomo mogli najti uh, rešitev za vse te krize. Naša moč je v enotnosti in zaradi tega bo enotnost Evropske unije moj glavni cilj v letu 2016. Dragi poslanci, naj začnem z migracijsko in begunsko uh, krizo. Če se dobro spomnite, sem mesece poudarjal že od samega začetka migracijske krize, da ni nobene eh, alternative zaščiti meja. To je nujno potreben eh, pogoj za eh, evropsko politiko. Če ne bomo varovali pravilno zunanjih meja Evropske unije, ne bomo uspeli kot politična skupnost. Po svetu decembra smo lahko nekoliko bolj optimistični. Voditelji so razpravljali o načinih, kako bi ojačali nadzor zunanjih meja. Vsi so se strinjali, da to zahteva težke odločitve. V teh um, razmerah uh, bomo pogledali predlog komisije za ojačanje nadzora in idejo o mejnih stražah. In to je prioriteta nizozemskega eh, predsedstva in do junija bi morali imeti tudi politični, eh, politični dogovor. Eh, In to, torej, da, ko smo o tem govorili že eh, decembra, vse to kaže, da smo, začeli, eh, da smo se napotili v pravo smer, kar zadeva varovanje zunanjih meja. Kljub političnemu napredku moram povedati, da imamo težave na številnih frontah, že pri uh, žariščnih točkah, uh, pri uh, Eh, ravno tako pri eh, premestitvah in pri vračanju, eh, pri vračanju beguncev. Akcijski, akcijski načrt za Turčijo ravno tako še mora roditi plodove. In strinja se s tem, kar ste je povedal premije Rute, torej da imamo na voljo samo še dva meseca, da spravimo zadeve pod nadzor. Statistika v tem kriznem obdobju ni spodbudna imamo 2000 prihodov na dan eh, po podatkih Frontexa. Eh, marca na svetu eh, marca bo zadnji trenutek, da preverimo, če ta strategija deluje. Sicer bomo soočeni z velikimi eh, posledicami, kot je razpad Schengna. Eh, take vrsta alternativa naše strategije seveda ni prijetna in zato spodbujam države članice, da bi to strategijo polno izvajale. Dragi poslanci, sedaj pa Združeno kraljestvo, nekaj besed o Združenem kraljestvu. Decembra so Eh, voditelji konstruktivno razpravljali o vprašanju Združenega kraljestva. Eh, Cameron je predstavil, podrobno predstavil svoje stališče, zlasti kar zadeva eh, koristi in ne koriste. Ravno tako je razlagal svoje cilje in ponovil, da je odprt za alternativne rešitve, če bodo dosegle isti cilj. Voditelji so izrazili svoje, eh, svoje zaskrbljenost glede specifičnih točk in so izrazili eh, tudi pripravljenost na kompromise. Eh, in torej na podlagi te pozitivne razprave smo se strinjali, da bomo skupaj delali in iskali rešitve pri, za vse bojazni in pomislike, ki jih je izrazil Cameron. Eh, evromočje, suverenost in konkurenčnost, eh, prost pretok eh, in tako dalje. To pomeni, da imamo veliko dela in ravno v tem trenutku moji ljudje sodelujejo s komisijo pri iskanju rešitve. Pri pripravah na februarski svet bom predstavil predlog vsem, torej Združenem kraljestvu in vsem drugim voditeljem. Želim povdariti, da že od začetka sem bil zelo jasen. Ne bo kompromisov glede temeljnih vrednot, kot je nediskriminacija in prost pretok. Obenem pa bom naredil vse, kar je v moji moči, da bi našli zadovoljivo rešitev tudi za, uh, za britansko stran. Od danes uh, je Eh, že danes je rezultat tega referenduma bolj nepredvidljiv eh, eh, kot kdajkoli prej. Čas je bistvenega pomena in zaradi tega bom trdno delal za to, da bi dosegli dogovor že februarja. Ne bo lahko, vendar pa je še vedno mogoče. Dragi poslanci, Evropski svet je razpravljal tudi o, o terorizmu in o protiterorističnih ukropih v luči o, e, napadov v Parizu. Ta, o, te, ti, ti zločini so samo okrepili e, evropski namen, da se bori proti terorizmu. O, e, voditelji so govorili o politikah, o izmenjavi o, informacij o tujih borcev prek Europola in Šegna, pa tudi o medijih pred raznimi o, o, o, odbori v, v Evropski uniji. Ravno tako eh, je treba izvesti analize, zato da bi se izognili protiterorističnim eh, napadom. Europol si že izmenjuje podatke o eh, tujih borcih z novim centrom, ga je, v katerega podatke pošiljajo vse države članice. Torej, brez nadzora in pravega sodelovanja ne bomo mogli poraziti tega, te nevarnosti in uh, možnost novih napadov ostaja visoka. Vse države članice zato pozivam, da polno sodelujejo. Dragi poslanci, dragi kolegi, Evropski svet je ocenil Eh, tudi stanje pri energetski unije. Obstaja eh, velik eh, napredek pri medsebojni povezanosti trgov električne energije in plina. Vključili smo tudi tiste, tiste območja, ki so bile doslej, doslej izolirana. In predlagam kot polski minister bo tudi to uh, eden od mojih glavnih ciljev. Vidim velik eh, napredek, vendar pa uh, moramo narediti več. Svet je. Uh, zahteval, da se naredi pregled zakonodaje, da se uh, tudi okrepi transparentnost pri trgu plina. Ko govorimo o energetski uniji, smo si uh, izmenjali ideje tudi pri severnem toku. Nekateri voditelji so bili zelo kritični, ravno tako smo razpravljali o pogojih, ki jih je treba uh, izpolniti pri velikih uh, projektih, energetskih projektih. Vsaka nova infrastruktura mora biti povsem v skladu z uh, cilji um, energetske unije. Ravno tako mora izpolnjevati um, pogoje, uh, pogoj, da mora biti vse, vsi projekti v skladu z evropskimi zakoni in z tretjim energetskim svežnjem. In to so jasni pogoji za to, da dobi podpora Evropske unije, institucije ali katerekoli državne članice, uh, politično, uh, finančno ali pravno. Uh, In sedaj ima žogo v rokah Evropska komisija, eh, sporočilo Evropskega sveta pa je jasno in gre v isto eh, smer kot eh, stališče Evropskega parlamenta. Voditelji so. Uh, Mm, čestitali predsedniku eh, Olandu za uh, uspešen COP21 eh, in za uh, uh, pogodbo, ki je bila tam dosežena. Komisijo in svet smo prosili, da oceni, kaj ta pariški dogovor, pariški dogovor pomeni za evropske politike. In na koncu, ne na zadnje, Evropski svet se je ukvarjal tudi z ekonomskimi izzivi. Voditelji so podprli svojo zavezo k um, dokončanju um, <clears throat> teh ciljev. In čeprav se sedaj ukvarjamo z migransko krizo, si ne moremo privoščiti, da. Uh, Eh, da bi čakali na boljše dneve. In zaradi tega so, smo ministre prosili, da nadaljujejo hitro s svojim delom in da čim predosežejo tudi bančno unijo. Evropski svet poudarja tudi pomen eh, eh, krepitve enotnega trga ključnih, na ključnih sektorjih. Ravno tako je treba zagotoviti in dokončati kapitalski trg. Dragi poslanci, uh, um, želel bi opozoriti tudi na um, alarmistično retoriko o bodočnosti Evrope. Um, Tudi eh, tak pesimizem ne bo pripeljal Evrope do rezultatov, ki jih moramo doseči. Evropa mora biti realistična in eh, zaupati v naše vrednote in viro. In želel bi omeniti Arnolda Stoltmarta, ki je rekel, da civilizi, civilizacija uh, črpa iz, uh, iz teh stvari in Evropa je močnejša, kot si mislimo in še vedno imamo mandat, da naredimo vse, kar je potrebno. Najlepša hvala. Vielen Dank, Herr Tusk. Das Wort Hvala lepa, gospod Tusk. V imenu komisije pa ima besedo njen predsednik, gospod Jonkar. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani predsednik Evropskega sveta. Po besedah predsednika Evropskega sveta, če naj sedaj povzamem po teh besedah, kaj uh, Kakšni so rezultati zadnjega sveta, torej migracije, terorizem, odnosi z Združenim kraljestvom, potem še zonanje odnosi in lahko rečem, da dejansko vse to kaže na to, da imamo v Evropi več kriz. V preteklih mesecih smo govorili o grški krizi, o begunski krizi in drugih krizah, ampak pravzaprav je tako, da ima Evropa opravka z različnimi krizami, ki se tukaj združujejo in se nanašajo na več slojev, prihajajo od znotraj in od zunaj in nastopajo vse hkrati. Smo v težki situaciji. Zato je treba premagati nacionalne egoizme in se vrniti k pionirskem duhu in izgradnji Evrope. To lahko naredimo, če želimo. Lahko imamo evropske odgovorne odgovore na krize, s katerimi se soočamo. To zmoremo in to moramo storiti. Kajti brez te solidarnosti, Nobena država sama ne bo mogla premagati teh kriz. To je nujno, da se združimo, če želimo ohraniti koristi, kar smo do zdaj dosegli, naprimer notranjega trga, šengenskega območja. Torej, nujno moramo tukaj držati skupaj, če želimo to prinesti še posamezne mozečne kamenčke. Gospod predsednik sveta, dejansko ste že tukaj in gospod predsednik eh, parlamenta, vi ste že uvedli prve korake k temu, da bi se to lahko naredilo. Če bi vse to uresničili, vse te korake, potem bi bila situacija boljša. In vedno slišimo, da ni evropskega odgovora na begunsko krizo. To ni res. Komisija sodeluje s parlamentom in je tudi že prispevala odgovore. Res pa je ta izjava zato, ker bomo konkretne rezultate videli le, če bodo posamezne države tudi prešle z besed k dejanjem. Marsikdo kritizira Evropsko unijo, vendar si mora tudi Brusel pogledati v Eh, ogledalo, saj tako trdijo, ampak Brusel to ste tudi vi, to so države članice, to so vlade. Pomankanje ukrepov to pomeni tudi, da se dožnosti ne izvajajo, dožnosti, ki smo jih sprejeli v imenu Evropske unije. Svet je to rekel, države članice morajo poglobiti prizadevanja za vzpostavitev žariščnih točk, zato da lahko izvajamo tudi program za preselitev, zato da lahko tudi programi oziroma vprašanje migracij rešujemo evropsko. Parlament spet enkrat pozivam, da hitro okrepamo za izvajanje mejne in obaljne straže. Če tega ne bomo naredili, potem tudi Schengen ne bo preživel. Evropa z notranjimi mejami to današnja mladina, tega današnja mladina sploh več ne pozna in to je dobro in tega ne smemo spreminjati. Notranje meje oziroma generacija notranjih oziroma generacija Erasmusa in povezovanja in pa notranje meje, to ne gre skupaj. 1,7 milijonov mejnih eh, prebival, menih prebivalcev, ki se vsak dan selijo čez mejo za to, da grejo v delo, če bi bili oni zadovoljni, če bi se sesul Schengen. Tudi prometna podjetja in prevozna podjetja ne želijo izgubljati denarja za ponovno uvedbo nadzorom. Meja 24 milijonov eh, službenih poti imamo v Evropi vsako leto in 7 eh, in 50 milijonov čezmejnih transportov in vse to stane. Če bomo opustili Schengen, bo to povzročilo visoke stroške. Zato moramo narediti vse, da ohranimo šengenski prostor in ga rešimo. Seveda dobro vedoč, da je to povezano z evropsko politiko zakonitega priseljevanja. Komisija bo v zvezi s tem podala predlog in tudi dublinska pravila bomo preverili, kar se tiče azila. Vendar tega ne smemo obravnavati samo z našega vidika, ampak moramo tudi meje, ki jih delimo z drugimi, na nje gledati tudi z njihovimi očmi. In zato ne bodo zadostovali le sveti in sklepi, ampak strajno delo, vsakodnevno delo, ne samo izjave o namenu, ampak konkretno majhno delo. Grilniki, odeje, skupni standardi glede registracije. Enako ustrajno pa sodelujemo tudi s Turčijo. Ta je uvedla prve korake, ki jih lahko pozdravimo za izvajanje skupnega akcijskega načrta. Med drugim uvajajo um, vizumsko dožnost za sirce in tudi delajo na tem, da bodo odprli trg delovne sile za sirske državljane. To so pomembni koraki, vendar pa je dela še ogromno. In zato da bomo lahko trajnostno in občutno zmanjšali tok beguncev. Skupni akcijski načrt mora biti izvajan v celoti in to hitro. Niso mi všeč naslovi, ki jih berem v časopisih dan za dnem. Nimam pa nič proti tistim, ki govorijo o trdem delu, ki vodi do dobrih rezultatov. Takšna je tudi retorika o podnebnih spremembah. Ta je pokazala, da Evropska unija sposobna tudi napredka. V Parizu si je Evropska unija pri, zelo prizadevala za sporazum, ki je ambiciozen in pravno zavezujoč in to smo tudi doseglo. Ampak pravo delo se sedaj začenja. Komisija ocenjuje pariški sporazum za to, da bomo lahko prišli k novim korakom. Medtem pa bodo morale države članice tukaj postavljati zgled in tudi uresničevati zaveze, zato da bomo lahko dosegli cilje za 2020, kar se tiče Združenega kraljestva in njegovega odnosa z Evropsko unijo. Svet je imel tukaj zelo konstruktivno razpravo o štirih predlogih britanske vlade. Naj spostavim, kar sem povedal tudi takrat. Nobena od teh ciljev ni preprosta in vsako pa, vsakega pa rešujemo oziroma jemljemo resno. Komisija si želi pošten uh, sporazum z Britansko. Evropska unija je močnejša z Britanijo in Britanija je znotraj Evropske unije uh, močnejša in zato mora biti sporazum pošten tudi za Evropsko unijo. Uh, Zato zelo tesno sodelujemo z kolegi, da bi dosegli ta korak. Rad bi še enkrat tukaj izrazil spoštovanje za delo tega parlamenta. Sedaj sem priča temu delu že več kot 12 mesecev in naše sodelovanje ima dobre rezultate. In parlament pripomore k temu, da lahko komisija dobro dela. Kadar smo potrebovali fleksibilnost, nas je parlament podprl. Zahvaljujem se in hvaležen sem za to podporo in upam, da bomo nadaljevali v istem duhu v tem letu in v naslednjih letih. Vielen Dank, Herr Hvala, gospod predsednik komisije. V imenu Evropske ljudske stranke je predsednik gospod Weber. Gospodje predsedniki, kolegice in kolegi, če si ogledamo leto 2016, marsikoga skrbi torej eh, izzivi, ki so pred nami, migracijski in drugi so veliki. Kljub temu pa bi ob začetku leta se rad vrnil k temu, kar sem povedal že decembra na plenarnem zasedanju, namreč na zgodbe o uspehu. Treba je ljudi opogumiti, da se lahko skupaj z Evropo uspemo. Tam sem je bila, um, oziroma tam vidim gospod Morgerini in ponosen sem bil, ko sem vas zadnjič videl z iranskim zunanjim ministrom in takrat smo lahko videli in pokazali, da Evropska unija res lahko pripomore k svetovnem miru, kot pravi jedrske eh, ga orožja. Hvala lepa za ta uspeh. V petkovi tiskovni konferenci našega predsednika komisije smo slišali številke, ki jih sedaj že kažejo, junk, kaže Junkerjev načrt. Na tisoče podjetij že profitirajo od milijard, ki smo jih mi dali na voljo. In tudi Pariz v boju proti podnebnim spremendam je tudi evropski uspeh in zato moramo spomniti na to, kadar želimo prepričati ljudi o našem projektu. Na decembrskem svetu je bilo v središču, in to je druga točka, ki jo želimo meniti, razprava o Veliki Britaniji. David Cameron je na svetu pozitivno predstavil svoje zamisli in tudi našo veliko prijateljev. Veliko idej, ki jih David Cameron predstavi, so take, ki lahko izboljšajo Evropo, če se tega lotimo skupaj. Izredno podpiram, kar je povedal v zvezi z konkurenčnostjo, z inovacijami, z boljšo regulacijo, z, o, o velikih in malih zadevah in tu ga ELS v celoti podpira in tu želimo doseči uspeh. Težje pa je pri vprašanju socialne zlorabe. Vsak si želi boriti proti socialni zlorabi, ampak kot ELS, to moram podariti, da ne uh, trpimo diskriminacije evropskih državljanov in ta most nam mora uspeti. Imam še načelno vprašanje pri vprašanju o Združenem kraljestvu. V Londonu se veliko razpravlja o vedno tesnejši uniji in tudi razumem zaskrbljenost, vedno več kompetenc in moči v Bruslu. Zagotovo je razprava kritična, ampak prosim, da v razpravi preberete celotno besedilo. Tam piše Ever Closer Union of Peoples, se pravi vedno tesne, bolj povezana Evropa narodov, ne institucij in držav. In to je popoln opis ideje v Evropi in po groznih Vojna, ki smo jih doživeli, da napišemo, da naj se ljudje združujejo, torej vedno bliže Evropa narodov. In zato prosim, da to besedilo res preberete v celoti, kajti to je odličen rezultat lekcij, ki smo se jih naučili z vojnami na naši celini. Kolegice in kolegi, še eno točko bi omenil, namreč uh, migracije. Tukaj so za nas zadeve jasne. Če v Siriji uh, umirajo ljudje, potem moramo pomagati, naša celina mora pomagati, ne moremo zapreti meja in nikomor pomagati, to ne gre. Vemo pa, da so številke take, da predstavljajo veliki ziv in da moramo te številke zmanjšati, to sta nekako vodili. In za našo skupino želim izpostaviti, da zelo pozdravljamo, da je komisija predložila vrsto zakonodajnih besedil mi vam lahko zagotovimo, gospod predsednik, da si želimo, da to hitro sprejmemo, zato da bo lahko Evropa delovala. Sedaj moramo res ukrepati in izvajati vse, kar je treba. Če od 1,1 milijonov ljudi, ki so prispeli v mojo državo, v Nemčijo, torej 1,1 milijona jih je bilo lani, če je od njih le 40 odstotkov srcev, moramo izvajati pravo in poskrbeti, da tisti, ki nimajo razloga za beg, tudi niso sprejeti v Evropski uniji in da se jih vrne. Potem moramo tudi izvajati pravo v drugih oblikah. Vsi smo videli, kaj se je zgodilo v Kelnu na Silvestrsko noč. Da, ljudi je treba ščititi, ampak tisti, ki kršijo pravo in krši in ne spoštuje kulturo in enakopravnost žensk, tudi takemu je treba odreči gostoljubnost in ga vrniti. To mora biti jasno. In tretjič, kolegice in kolegi, pravo moramo izvajati pri pomoči v izvornih državah. Gospod predsednik, to je gospod predsednik sveta, to je poziv predvsem svetu. Če v svetu določimo, da bomo fin financirali 3 milijarde evrov za Turčijo, eh, parlament to hitro sprejme. Eh, In potem doživimo, torej Evropa hitro zagotovi sredstva, potem pa doživimo, da ne vem, Italija ni pripravljena sprijeti eh, tega posla oziroma to samo neko, za neko protivslugo, potem to škoduje Evropi. Zato vas pozivam, da ravnanje predvsem gospoda Lorencija da se to prepreči, kajti to škoduje verodostojnosti in zaradi tega se veča populizem v Evropi. Kajti ta izguba verodostojnosti je problem populizma, ki je v vlada v Evropi. Prosim vas, da leto 2016 tudi ustrezno začnemo in zaženemo. Hvala. Herr Weber, es gibt eine Frage der Frau Abgeordneten Grappini an Sie. Ich nehme an, Sie sind. Gospod Grapini ima vprašanje za vas, ali ga sprejmete, izvolite. Domnule Weber, uh, um, vam intiti, ko še in decembre vam poslom trebare. Hvala lepa, decembra sem vam postavila vprašanje in uh, še naprej tukaj delite na svete, izrekate lepe besede, ampak to, kar ste zdaj povedali v zvezi z begunsko in migransko politiko, mora biti bi gospa Merklova tudi razmislila o tem, treba je imeti pogoje za spoštovanje kultur v naših deželah, ampak to bi morali nareči, narediti že tako na začetku. Je bila to napaka ali ne? Ja, Vse pozivam naj razmislijo o tem, kako bomo ravnali z migracijskim vprašanjem. In še enkrat izredno postavljam in poslušajte, prosim, če v Siriji 250 tisoč ljudi že umrlo zaradi te <clears throat> vojne, če že 14 milijonov ljudi beži iz te države, zato ker je tam vojna, ker tam padajo bombe, potem mora vsak v Evropi se um, tukaj zavedati svoje odgovornosti in ravno kot krščanski, krščanska celina moramo ponuditi pomoč tem ljudem, ki bežijo. In ravno na polskem bi morali ljudje temu prisluhniti. Pa še nekaj je jasno. Evropa ima svoje meje zmogljivosti. Govorili bomo o številkah, ki jih moramo poštevati in ki jih moramo predeliti, kar se tiče zmogljivosti. In o obeh točkah je treba resno razpravljati. Sedaj pa Guerrero Salon za socialne demokrate. Hvala lepa sklepi zadnjega sveta so izvali zaskrbljenost in razočaranje v moji skupini. To je nek eh, občutek, ki nastaja vedno v svetu. Tu ste se o marsičem sicer zedinili, o migracijah, monetarni uniji, terorizmu, ampak če pogledamo naprimer sklepe junija ali oktobra ali neformalne uh, srečanja septembra in novembra, je treba zelo natančno prebrati, da potem ugotoviš, da te sklepi niso več isti. Kot da smo obsojeni, da bomo vse skupaj samo ponavljali. Komisija nekaj predlaga, države se srečajo, sprejmejo odločitve, potem grejo drža, eh, države članice nazaj v svoje glavna mesta in mirno spregledajo, kar je bilo sprejeto in tega ne izpolnjujejo. In to je To Sizifovo delo smo obsojeni, da se vedno vračamo na isto mesto. Zdaj pa k posameznim temam. Terorizem. Še vedno nismo najdni rešitve v zvezi z izmenjavo informacij. Gospod Juncker je rekel, da smo v isti situaciji kot 2001 po atentatih v New Yorku. Pozdravljam predlog, ki je bil podan strani gospoda Junckerja, da se financira boj proti terorizmu, imigracije, žarične točke ne delujejo in tudi premestitev oziroma preselitev ne um, deluje in klima se tukaj zastruplja. Še vedno pa imamo tudi visoko stopnjo brezposelnosti, neenakosti, ki so vedno večje. Kot Sizif se moramo sprijazniti, da smo obsojeni na to, da moramo početi vedno eno in isto, da se moramo vedno vračati na isto izhodiščno točko. Pravkar ste rekli, da moramo preprečiti lasten samomor. Če nam bo to uspelo, potem bomo tudi prekinili to, ta sizifov mit in potem bomo napredovali. Če nam ne bo uspelo, potem je to naš politična, naša politična smrt. Se pravi, daj pa gospod Van Orden za EKR. Hvala. Pogosto se zdi, da um, Evropska unija bolj skrbi, da išče neko svojo vlogo, namesto da bi tukaj pospeševala evropsko integracijo. Skuša narediti preveč, v končni fazi pa naredi premalo ali pa poslabša stvari. Marsikatera težava, ekonomske, politična varnost, to so posledice lastnih politik Evropske unije. Pozdravljamo podporo drugih vlad in pa uh, tudi uh, pametno razmišljajočih eh, poslancev te hiše za besede našega premijeja. Priložnost za spremembe morajo biti velike in poslanci morajo biti prvi, ki morajo spoznati, da si naši državljani ne želijo vedno tesnejše Evrope. Želijo, da so nacionalne države odgovorne za svoja dejanja in želijo Evropsko unijo, ki manj zapravi in bolj učinkovito zapravi oziroma. Um, uporablja svoja sredstva. Želijo si Evropsko unijo, ki bo zmanjšala administracijo in ki bo hitro sprijemala proste trgovinske sporazume z državami, kot je Indija in našimi transatlantskimi partnerji. Vsekakor ne želijo, da se celotna narava naših držav spreminja zaradi poplav ljudi z drugimi kulturami in naša država bi se morala, bi morala čim bolj prilagoditi svoje socialne sisteme, in bi morali imeti možnost tudi, da prekine razna evropska pravila za javne politike. Moramo prepoznati, kako dobre so bile tudi politike Davida Cameron v zvezi z emigranti, pomagal je tistim v begunskih um, taboriščih in, zgu, in sprejel le uh, omejeno število najbolj občutljivih. Morali bi pregledali uh, meje, ki jih uvajajo mednarodni zakoni, kot je tudi konvencija o beguncih. Kot je rekel gospod Weber, večina beguncev ne prihaja iz Sirije. Terorizem je ločen na vprašanje od migracij, čeprav ne popolnoma. Pozdravljamo sporazum PNR, ki je pomemben prodor, ampak moramo iti še dlje. Veliko sodelovanja, ki ga ljudje želijo, najboljšo pravimo med nacionalnimi policijami in varnostnimi agencijami. Hvala. Hvala lepa, gospod Van Orden. Za, eh, za libera, skupino liberalcev pa sedaj gospod Ferhofstadt. Hvala lepa, malce sem eh, bil zadržan glede tega, ali naj bi sploh eh, sodeloval v tej razpravi, zato ker se stalno ponavljamo. Mislim, da je četrtič ali petič, ko imamo vedno isto razpravo in strinjam se z gospodom Guerrerom. Uh, ki je tukaj uporabil zelo ustrezno primerjavo z Sizifom. Vedno pravimo, da potrebujemo um, Evropsko mejno in obaljno stražo. Kje pa je? In že mesece je, odkar je komisija dala predlog na mizo, pa še vedno čakamo na to, medtem ko vsi ča, vemo, da je to prva stvar, ki jo moramo storiti, zato bomo lahko registrirali, um, nadzirali in zaščitili naše zunanje meje. In ko slišim, kako hvalite vašo migrant oziroma politiko migranta Kamerona, pa pridete z mano ali s kakšnim drugim prostovoljcem v taborišča v Kaleju ali pa v Dunkerkeju, kjer živijo v blatu in to noseče ženske, otroci niso smeli vstopati v Združeno kraljestvo, čeprav njihova družina tam živi, pa niso smeli vstopiti tja. In to je tako imenovana odprta politika konzervativne vlade. Lahko vam povem, da je sramota, če greste tja in če vidite, v kakšnih okoliščinah te ljudje morajo živeti. Kajti zelo preprosto je govoriti o zapiranju meja, če vidiš, kaj se zgodi na zahodnih mejah Evrope. In jaz se bojim, da pa vseh, torej na Danskem nimamo več engena, na Švedskem ne, v Avstriji, v Sloveniji, na Mačarskem. Kaj se bi se zgodilo, če bi jutri še Nemčija to storila? To je lahko konec Schengena to je lahko konec Evropske unije. Ja, se vem, to vi želite. Želite se vrniti k vašemu britanskemu imperiju, ki žal ne obstaja več. Ampak stvarnost je malce drugačna. Stvarnost je takšna, da danes te stvari razpadajo zaradi pomankanja odločitev strani držav članic. Ni Evropska unija tista, ki ni uh, se ne odloča, ampak je svet tisti, ki vedno znova zaseda. Vsakeč upam, da bodo sprejeli odločitve o evropski mejni in obaljni straži, o ekonomski imigranski politiki, o novem azilskem sistemu in o sistemu, obveznem sistemu preseljevanja za begunce, ampak to se je, kaj se je zgodilo, 290 ljudi od 160 tisoč je bilo preseljenih. In vsi vemo, da je tudi to teorija, kajti dejansko pa je teh ljudi že več kot milijon, 160 je bila številka, ki je predlagala komisija. Sedaj pa jih je že več kot milijon v Evropi, ki potrebuje nov sistem. In gospod Task, prosim vas, pozivam vas, 18. februarja se mi zdi, boste imeli uh, izredni vrh o, Grexit, o Brexitu. Prosim za spremembo, naredite izreden um, vrh o begunski krizi. Mislim, da lahko Brexit čaka tudi do marca ali aprila. Najbolj nujna zadeva je ta, da se končno sprejmejo odločitve o vseh teh štirih težkah, ki so pomembni. Sistem preseljevanja, imigracijski sistem, azilanski sistem in hkrati prvo, kar moramo, je skupna mejna in obalna straža. In to se mi zdi bistveno bolj pomembno, kot pa da govorimo celo razpravo o Brexitu, ker eh, bi morali biti našli neko pot iz tega, da bo Velika Britanija ostanjala v. Uh, Evropski uniji, ampak če bomo tako nadaljevali, lahko končamo brez Evropske unije. Tako, gospod Verhofstadt, lahko izbirate med vprašanji, ki vam jih želijo postaviti. Celoten UKIP se je javil za to, da vam postavi vprašanje, vendar bom šel po vrsti. Prvi ki se je javil, bil gospod Batten. Gospod Verhofstadt, vi in jaz imamo popolnoma različna mnenja, vendar vedno uživam, ko vas poslušam in zelo spoštujem, kar pravite tem, kar pravite, je zelo jasna, logična politika, ki je sicer nasprotna od moje, ampak vi dejansko verjamete v tesnejšo integracijo gospodarsko in politično. Veste, pravi pomen vse tesnejše unije e, evropskih narodov. Ne spoštujem pa tistih, ki ne vejo, o čem uh, govorijo imam pa vprašanje ali bi lahko bomo imeli referendum v britaniji boste prišli k nam in uh, govorili v, v imenu tistih uh, ki so na isti strani kot vi tako da bomo imeli zelo jasno razpravo no to vabilo lahko samo sprejmem Prvi, ki se smeje, je gospod Faraž, seveda. No, všeč mu je, da o tem razpravljamo. Ampak eh, morate iti nekoliko dlje. Kakšna bi bila situacija gospodarstva Velike Britanije brez eh, evropskega trga? Eh, kakšna bo vrednost eh, Londona, če ne bo mogel več eh, trgovati v evrih. 60-70 odstotkov celotne trgovine sitja v Londonu poteka v evrih. Mislim, da mora Britanija ostati v Evropski uniji in popolnoma noro je, če mislite, da lahko greste nazaj v zgodovini in živite v preteklosti. To ne bo šlo v globaliziranem svetu. Tako. Zdaj pa za združeno levico gospa Zuber. Hvala lepa odgovor sveta na begunsko in migracijsko krizo je, da se vedno več ljudi vrača. Zdaj imamo vedno več beguncev, Evropska unija pa to jemlje kot uh, um, opravičilo za to, da vračajo vse, ki eh, ne vložijo prošnje za azil. Z žariščnimi točkami bo še hitreje moč eh, ljudi vračati iz Evropske unije. Italija, Grčija eh, sta države, ki naj bi jih podprli pri vračanju tujcev. Turčija je dobila 3 milijarde evrov in bi naj zadrževala begunce pri sebi pri čemer pa so kršene pravice teh ljudi, kar pa je vsem vseeno. Evropska unija tega problema ne želi eh, rešiti. Evropska unija je pravzaprav ustvarila ta problem zaradi tega, ker je spodbujala nestabilnost v Severni Afriki in na Bližnem shodu. Treba je videti, ali sredstva, ki so namenjena za varnost, zadostujejo in se lahko uporabijo za ustrezne ukrepe, ki bodo pomagali beguncem. To, kar vlagamo v mejne straže, ne bo pomagalo beguncem, zaradi tega, ker se bodo oblikovali druge begunske poti. Hvala lepa za zelene. Ima besedo zdaj gospa Lunaček. Hvala lepa. Gospodi predsedniki, kolegice in kolegi, eh, dragi obiskovalci, vrh v decembru je prinesel jasno samokritiko vlad eh, držav članic da pač eh, krizni menedžment v primeru begunske krize ne deluje. To spoznanje bi lahko bil prvi korak do izboljšave, vendar kar smo videli dan in nekaj dni kasneje, tudi še sedaj ta krizni menedžment ne deluje. Zadeve so katastrofalne, žarišče točke sploh ne delujejo. Uh, porazdelitev oprosilcev za azil ne deluje. 160 tisoč jih je bilo predvideno, 2019 jih je bilo doslej preseljenih, če se ne motim. To vsekakor ne pomaga, da bi prebivalstvo menilo, da želimo najti neko skupno rešitev. Predsednik sveta, da gospod Tusk, tukaj se strinjam tudi z gospodom Ferhovštatom naslednji vrh bi moral biti eh, končno eden, ko boste članom sveta povedali, da smo vsi skupaj Evropa, ni Brusel Evropa, ampak vsaka vlada, vsaka država članica je Evropska unija in samo skupaj lahko nekaj naredimo. Kajti, če bomo ponovno vedli eh, meje, kontrole na mejah in okinili šengenske meje, potem bomo dosegli korak nazaj v šikaniranje eh, ljudi. Pri tem moram kritizirati zvezdno vlado Avstrije. Zdaj pravi zunani minister eh, in eh, je ciničen do beguncev, pravi več kot je beguncev, več je pritiska in to je cinično, treba več kontrole. Zato Gospod predsednik eh, sveta Tusk, naslednji vrh mora biti na temo beguncev, Brexit lahko še mirno počaka. Pa lepa gospod Lunaček za e FDD, ima besedo gospod Farage. Pa lepa. In veselim se že, kako bo gospod Vergoštat eh, prišel v Britanijo in eh, branil Evropsko unijo. Vaše še strašno branjenje je. Uh, Eh, iskreno in mislim, da bojo liberalci in liberalni demokrati v Britaniji navdušeni na tem. En mesec je od zadnjega Evropskega sveta. Dolgo smo že v politiki, ampak tukaj se je zgodilo nekaj strašnega oziroma strašno novega novi azilni plan eh, Junckerja, poziv gospe Merkel, ki je prinesel stampedo različni ljudje iz različnih kultur, prihajajo brez eh, varnostnega nadzora, tako da se zlorablja naša družba. No, potem smo prišli do Silvestrovega, Minhen. glav Nikolo Dvor zaprt zaradi terorističnih eh, groženj, ki prihajajo iz Sirije in Iraka. Isti Nikolo Dvor, ki je septembra bil pa ljudi eh, z napisi eh, Begunci dobrodošli. Ampak to še ni vse, potem smo imeli Köln. Na tisoče mladih, ki so napadali in nadlegovali ženske. In to je eden na najslabših kršitev eh, javnega reda in nemiru v zadnjih mesecih. Vendar pa so poskušali mediji in tudi policija vse prikriti. In nekateri eh, nemški politiki so predlagali, da se ženske drugače začnejo oblačiti in vesti na ulicah. Za ta napad imamo imen. Ti so bili eh, znani v Egiptu in to se dogaja zdaj vsak eh, dan. In moramo imeti pogum, eh, da podamo sporočilo, da ti napadi nikoli ne smejo biti sprijeti v nobenem evropskem mestu in moramo narediti vse, da se to ne bo nikoli več zgodilo. Na naslednjem eh, evropskem vrhu bomo slišali, da je prišlo do kompromisa, da bo prišlo do dogovora glede malenkosti, glede beguncev. Prav gotovo bo prišel z nekimi obljubami za prihodnost glede odnosov z Britanijo. Ampak o čemer ne bo govoril je eh, o naših sposobnosti, da ponovno nadzorujemo naše meje. Tisti mladi možje v Kölnu bodo imeli čez eno leto evropske potne liste in bodo lahko prišli v Britanijo brez overitev. Alison Pilsni z Daily Telegrapha je dejala, da ni bila odločena glede Brexita, ni imela dovolj uh, informacij. Pokljno uh, eh, pa je rekla, da evropski referendum ni. Uh, o ničem drugem kot o varnosti eh, naših eh, žena. Boriti se moramo za pravice naših eh, hčera in vnuk in da bodo živele in nasmejane hodili po ulicah. Zato moramo takoj ven in leto 2016 je za nas dano leto odrešitve. Ich muss zunächst Um najprej bi prosil za nekaj. Gospa Lunaček je imela eno modro kartico, ki sem jo spregledal, eh, v, ker je bilo tako živahno. K temu se bomo vrnili, ampak najprej nekaj gospodu Faražu. Eh, k vam se je želel oglasiti gospod Ferhofštad. His... Kar zadeva eh, spol, no, da ga vama ima njegova stranka mm, dolgo zgodovino. To bi morali upoštevati. A je to razumno vedenje? To, tega smo vanje od tega gospoda. Vse moramo obravnavati za spoštovanjem in dostojanstvom. To si vsi tukaj zaslužimo. Sie hatten mir, Sie hatten mir noch nicht die Gelegenheit gegeben niste mi še dali priložnosti, da bi nekaj povedal, gospod eh, Farage, eh, in ste se v svoji učinkovitosti eh, ponovno oglasili. Gospod Verhofstadt bo razlog za svoje izjave o spolnih napadih v povezavi z vašo stranko znal utemeljiti, če to lahko narediti, bomo temu prisluhnili, če ne bomo srezno reagirali. Gospa von Storch, eh, oglasili ste se in se želeli postaviti vprašanje gospe Lunaček. Gospod Šulc, to drži. Gospa Lunaček, čisto kratko vprašanje med eh, Avstrijo in Nemčijo, kdaj je za Nemčijo upravičeno, pri kakšnem številu beguncev eh, je upravičeno, da Nemčija zaščiti svoje, svoje meje. Če mi to zaokrožite na milijone, bo dovolj. Gospa von Štorh, sej veste, da to vprašanje po številkah ne deluje. Kako bi pa vi eh, storili? če bi nemčija rekla da bo en milijon sprijela torej prvih je prvo eno milijon in kaj boste pa z ostalimi naredili boste poslali vojsko in jih postreljali to ne bo delovalo hvala lepa za ANF e ima besedo gospa Majer. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Rezultat eh, Evropskega sveta v decembru ni bil drugačen kot na prejšnjih eh, vrhih. Eh, simbolični ukrepi so zdaj zapisani na papirju, ampak eh, edina možnost za zapiranje meja, zato da ne bi več notri spuščali beguncev, tega si še vedno ne želimo. 31 tisoč jih je prišlo v tem mesecu, v bistvu več kot januarja 2015. Imeli smo organizirane masovne probleme v eh, Kölnoj in eh, drugo, tudi na Švedskem, tudi v Avstriji, v Istanbulu smo bili priča terorističnemu napadu. Ljudi so tudi kamenjali. Več beguncev, več teroristov pravim jaz eh, in potem bomo imeli tudi bistveno več eh, žrtov posilstva. Nizozemska naj zapre svoje mene, zaščititi moramo svojo deželo in vrednote, ki smo si jih pribolili. Eh, nočemo, da nam to nekdo uniči. Hvala lepa, gospod Majer. <clears throat> Gospod Sarjanopolost, ki je neopredeljen. Ima zdaj besedo. Hvala lepa. Eh, kar zadeva eh, sklepe sveta, naj bi poglobili Evropsko unijo. Eh, po drugi strani pa imamo vedno niže pokojnine, socialne humanitarno pomoč in tako naprej. Priča pa smo tudi protiterorističnim ukrepom, krati se osvajajo novi trgi. Vse to vodi v brezposelnost. Eh, Tim revščini do kriz. Sklenjeno bilo, da naj bi zdaj naredili nekaj. Uh, v tej begunski krizi, da naj bi postavili žarišne točke, ampak večina ljudi se bo potem utopila v Sredozemskem morju ali pa vendarle ostala v Grčiji. Zdaj se ustvarjajo mejne straže, obaljne straže ki morajo na nek način delovati, pri čemer se kršijo pravice do suverenosti Grčije, pri čemer je treba upoštevati tudi situacijo v zvezi z Grčijo. Vsak dan eh, vidimo Evropsko unijo, kapitalizma, kar se ne spremeni. Samo, če bomo delali neke skupaj, če bodo neke naredile celotne države, potem bomo nekaj lahko naredili. Ste želeli nekaj poslovnikov, gospod Ferhofštad? Dobil sem vprašanje in eh, vam moram odgovoriti, če boste šli na Google in boste upisali nadlegovanje in UKIP, boste dobili odgovor na vprašanje, ki ste mi ga postavili. Hvala lepa za eh, ta napotek. Zdaj pa za ILS, e gospod Lamasur. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Glede na migracijsko krizo smo vsi odpovedali največje države in tudi najmanjše države, najbolj odprte in najbolj zaprte, šengenske in nešengenske. Celotna Evropska unija je tukaj odpovedala eh, program eh, preseljevanja beguncev, zajema samo 10 odstotkov dejanskih prišrekov v Evropsko unijo. In to je bilo realizirano v zelo majhnem številu. Eh, ampak nacionalni egoizmi tukaj ne bodo delovali. Nacionalna država ne more eh, po eni strani eh, se valjati v svoji gloriji, po drugi strani pa prenašati probleme na sosede in od njih pričakuje, da bodo, bodo potem financirali javno upravo. Ne moremo samo vsega želeti, ko pa je potrebna pomoč, pa obrnemo hrbet katera država članica lahko sploh eh, misli, da bo sama rešila eh, takšen eh, problem za državo, v kateri je vojna ali v tranzicijski državi kot Livi ali Turčiji k Evropskemu svetu. Kako lahko govorimo, da smo suverena instanca v Evropski uniji, hkrati pa države članice pri njihovem vračanju v ne sprejemajo eh, svojih odločitev oziroma jih ne branijo eh, tudi javno. Samo skupaj bomo lahko nekaj naredili, imamo čas za čustva, pa tudi čas za racionalno razmišljanje, kjer se moramo vrniti k prvi kvaliteti, ki jo imamo in eh, sicer so to naše vrednote. gospa fajon je naslednja za dve minuti. evropska unija že leta drvi iz krize v krizo gasimo eno pride nova. po decembrskem vrhu tudi približno nisem optimistka ko govorimo o reševanju razmer z begunci in migranti. težave imamo povsod pri premeščanju vračanju varnosti na mejah sodelovanju s turčijo decembra sem na tem mestu voditelje pozvala naj obranijo schengen naj izvajajo sprejete ukrepe medtem so nastale nove ograje nove mejne kontrole naraščajo nacionalistična retorika nestrpnost ksenofobija. v sloveniji moji državi kot tudi drugod ljudi skrbi skrbi jih da nas je evropska solidarnost pustila na cedilu skrbi nas kaj bo prinesla pomlad na tisoče obupanih novih priseljencev po balkanski poti ki jih bomo prisiljeni ustaviti z ograjami potrebujemo ukrepe ki bodo delovali. pred tremi leti kolegi je unija dobila naziv nobelove nagrajenke za mir. to mora ostati naša temeljna motivacija za povezovanje za mir uveljavljanje demokracije in človekovih pravic doma in v svetu dejstvo je da se nobena država z izzivi migracij terorizma in podobno ne bo mogla spopasti sama. da moramo biti realisti pesimizem nas ne bo pripeljal do rezultatov. da moramo ravnati enotno in ne z egoizmi z nacionalistično celo radikalno retoriko. a morda moramo tudi manj govoriti in se več dogovoriti manj obljubljati in tudi več ukrepati spoštovani smo v težki situaciji in sramota je da tedne in tedne tudi v tej instituciji ponavljamo iste stvari medtem pa razpadajo vrednote evrope da politični samomor ampak kdo bo nosil odgovornost pridružujem se pozivu k izrednemu vrhu in ja če skupnih rešitev ne bo se bojim da tudi unije ne bo. Gospa Fejtiga za eno minuto. Hvala lepa. Evropski svet mora poskrbeti za to, da bomo našli definicijo za to, kakšne so povezave med terorizmom in našo politiko. Evropska komisija bi morala preveriti projekte, ki skrivajo nevarnost, zato, da bi glorificirali teroristična dejanja, čemor smo bili pred kratkim priča v zvezi s Palestino. In še nekaj ugotavljamo, da so odnosi med Evropsko unijo in državami članicami Evropske unije vedno težji. Današnja razprava, ki bo danes eh, vodena o Polski, gre v, tudi v tej smeri. ta teden se zaključuje evropski semester ki ga je zaznamoval predvsem eh, ki ga je zaznamovala predvsem finančna kriza v grčiji in tudi pogumen boj grkov za to da bi ohranili svoje dostojanstvo ampak evropska unija se je odzvala z najstrožjim memorandumom o soglasju zato da ne bi zrasel evroskepticizem bi morali se odpovedati TTIP v boju proti dobrobiti in socialni državi. Um, Evropska unija bi morala braniti socialne in človekove pravice. Evropski uniji rastejo neenakosti, imamo Evropo dveh hitrosti, uh, ki pravzaprav ponižuje države na jugu Evrope v nekakšne sekundarne države, kjer im, imajo ljudje vedno manj pravic. Uh, istočasno pa multinacionalke nalagajo Španiji in pa drugim evropskim državam, kakšno vlado naj se stavijo. Eh, ko, eh, ko eh, pravzaprav je sramotno, da tudi namenjamo več denarja varstvu zadnjih meja, kot pa varstvu pravico, pravic azilantov. Hvala, gospa predsedujoča torej, soočamo se z migracijami, varnostjo, ekonomska monetarna unija. Gospod Junker je danes govoril o več krizah in rekel, da nekateri zelo hitro kritizirajo Brusel in se ne pogledajo v lastno uh, ogledalo. In on eh, je omenil pri tem tudi italijansko vlado, kajti uh, Eh, sliš, videli smo um, določene napitosti tudi do Rencija in za Bru Bruslje eh, Renci očitno so govorniki ni uh, povšeči. Um, ugotavljamo predvsem, da uh, gre za vlado, ki pravzaprav ni uh, um, izvoljena in zato tudi ne more na italijanski, na evropski ravni zastopati prebivalstvo. Uh, in kako se je Evropska komisija tega zavedla šele sedaj. In ne gre samo za manjkajoč dialog med Junkerjem in gospodim Rincijem, temveč gre za pomankljiv dialog z vsemi državljani, ki so utrujeni, ki so uh, utrujeni in ki čutijo, da jim politika predvsem škodi. In ker imamo te delitve, tudi takšno nerazumivanje in ker se sprejme, sprejmejo institucionalne odločitve za zaprtimi vrati, kaj ti eh, evropski sveti potekajo za zaprtimi vrati in ne vemo, kakšno stališče pos, zastopa posamezna država. In zato eh, pravzaprav to ni direktna demokracija. Mi bi se morali priti na direktno demokracijo, da bi videli, kako se stvari odvijajo in kaj se pravzaprav ščiti s temi sklepi. Gospod Juncker, gospod eh, Tusk, prosim, razložite nam, razložite nam tom, to bolje, kako eh, dejansko stojijo stvari. Hvala. Hvala. Um, torej, zelo sem zmed, zmedena in tudi zelo zaskrbljena. Pred nekaj tedni smo rekli, da je migracija velika priložnost za Evropo. Sedaj pa priznamo, da je to problem in medtem, ko uh, nadaljujemo razpravo o, te, o tem problemu, se migracije nadaljujejo. Ehm, več kot milijon priseljencev je prišel v Evropo samo v zadnjem letu in to povzroča kaos. V naših mestih je tudi veliko nezakonitih priseljencev, ki eh, profitirajo od našega gostoljubja in ki delajo veliko škodo. In kar se je zgodilo v Kölnu, kaže, da Evropa nima nadzora nad priseljevanjem. Zato moramo zapreti meje. Če želite pomagati ljudem, potem uporabite vire sredstva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 Eh, v eh, času terorizma eh, moramo zamenjati predsedujočega, kajti če dajemo milijarde evrov v Turčiji, ki podpira islamsko državo, potem to ne vodi nikamor. Kaj je za načrtom? Za načrtom premestitve beguncev? Sedaj naj bi vzpostavili evropski nadzor na mejah, ampak kako dolgo bomo še morali trpeti vašo neumnost in koliko sredstev bo potrebnih, da se bo situacija normalizirala? Kje boste dobili potrebna sredstva? Ali upoštevate načelo subsidijarnosti eh, in pa načelo sorazmernosti? Meje In nadzor meja eh, so v pristojnosti držav članic. Gospod González Pons. Eh, Gospa predsedujoča, začenja se težko leto za Evropsko unijo. To vemo od vsega začetka. Stari problemi nas še vedno spremljajo, kako je rekel Enrique Guerrero, ampak nekateri so pokazali nov obraz, recimo napad na ženske, ki se je zgodil uh, sredi same Evrope. Um, no, imamo pa tudi nove probleme. V primeru Polske smo sprožili za, mehanizem za okvir pravne države na Polskem. Gospod Tusk, vi tega niste omenili uvodoma, tudi to ni naredila komisija. Jaz nisem videc, ampak mislim, da bomo lahko v prihajočem letu še naprej govorili o migracijski krizi, o beguncih. Vojna v Siriji se ni končala. Eh, ko se bo končala zima, bomo soočeni z novim tokom beguncev in eh, države članice še vedno nimajo neke skupne politike, ko gre za premestitev beguncev. Uh, Eh, prav tako lahko pričakujemo več terorizma. Videli smo že dva huda atentata letos in naj vas spomnim na nemške državljane, ki so umrli v Turčiji. Nisem videc in vem, da bomo še naprej govorili tudi o zaposlovanju. Govorili bomo o gospodarstvu, govorili bomo o enotnem trgu in o uniji in monetarni uniji. Uh, prav tako nisem videti, ampak mislim, da bomo še naprej govorili o Kitajski. Treba bo govoriti tudi o Združenem kraljestvu, kajti Evropa brez Združenega kraljestva lahko uh, izgubi veliko, prav tako pa lahko izgubo, eh, veliko izgubi uh, Združeno kraljestvo brez Evrope in to je treba jasno povedati uh, našim britanskim prijateljem, kakor so oni to povedali svojim škotskim prijateljem. Gospod Gonzales, modri karton je dvignil gospod Ribih. Boste sprejeli vprašanje? Hvala lepa. Mislim, da je odločilnega pomena se vprašati, kakšna je strategija Španije in Grčije v primeru begunske krize. Ne smemo, sklepati, ne, ne smemo uh, sprejemati nekakšnih splošnih uh, zaključkov, uh, analizirati je treba situacijo. Lahko vi morda kaj več poveste, poveste o tem? Hvala lepa. Eh, pomembno je, da komisija izpolni svoje naloge na področju eh, beguncev. Prav tako mora svet resno vzeti zahteve in potrebe evropejcev. Prav tako pa je pomembno to, da države članice izvajajo to, kar sklene Evropska unija in tega sedaj ne počnejo. Sedaj pa gospa Rodriguez za minuto in pol. Yes, uh, Gospa predsedujoča, soočamo se z multiplimi krizami, ampak jasno treba identificirati, kateri so tisti osrednji problemi, ki se jih je treba lotiti, če želimo, da obstane Evropska unija, če želimo, da to ostane unija evropejcev. Mislim, da sta dva osrednja problema vprašanje upravljanja begunske krize in pa drugič, znižati je treba brezposelnost v Evropi. S tema dvema problema se moramo soočiti hkrati. Zato bi predlagala naslednje. Eh, potrebujemo tri pobude, tri velike naložbene pobude, s katerimi bi ustvarili veliko novih delovnih mest, delovnih mest eh, zlasti za mlade ljudi. In tri glavne cilje bi imeli tukaj. Eh, potem prvič, imeti moramo resno evropsko zunanjo mejo, države morajo integrirati begunce in pa tretjič, sodelovati je treba za državami izvora, zato da bomo lahko obvladali begunski tok. Eh, dobro, sedaj upravljanje evropskih meja. Vemo, da je to velik izjiv, gre za logistiko, gre za fizične ovire, gre za osebje. Eh, prav tako eh, je velik izjiv integriranje beguncev, potrebujemo namestitve, potrebujemo urbano načrtovanje, infrastrukturo in pa pomembno je tudi to, da eh, najdemo zaposlovanje in delovna mesta za mlade ljudi. To so torej ti glavni izzivi, ki bi jih izpostavila. In minut. Gospa Albjol Guzman, dve minuti. E, ena minuta. Hvala lepa. Danes je predsednik komisije in pa komisar za begunce Avromopolus ter predsedujoči svetu, gospod Tusk, eh, ki bi vsi morali odstopiti zaradi slabih odzivov na migracijsko in begunsko krizo. 272 ehm, beguncev smo uspeli premestiti, to je absurdno, nam tisoče ljudi pa se utaplja v sredozemlju ali pa živijo v taboriščih v nehumanih pogojih. Evropska unija se je spremenila v krut in nesolidaren teritorij. Ehm, predlogi, ki jih. Ehm, je sprejela Evropska komisija, je recimo 3 milijone za Turčijo, zato da lahko ta država upravi umazano delo, da prepreči, da pridejo begunci v Evropo. Zaradi tega sodelujemo za vlado, ki sistematično krši človekove pravice, ki zatirajo eh, begunce, ki zatirajo svoje ljudi, ki ne nudijo humanitarne pomoči. To je še en razlog več, da vsi trije odstopite. Gospod Lundgren, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Za nami je leto, ki je bilo polno neuspehov. In pred seboj imamo leto, kjer obstajajo možnosti za nove neuspehe. Um, priča smo migracijskim tokovom bibličnih razsežnosti in kot posledica tega se um, bo verjetno povečalo tudi število terorističnih napadov. To so razmere, ki jim še nikoli prej nismo bili priča v Evropski uniji. Sama Evropska unija je pod vprašajem. V moji državi se ljudje sprašujejo, ali bi sploh um, morali ostati polnopravni člani Evropske unije. Gospod Juncker, gospod Tusk, pa sta dobila višjo plačo. Res se sprašujem, kakšna je vaša mesečna plača. Uh, um, Bojda 31 tisoč evrov in dobili boste še um, um, nadomestila za šest mesecev prejšnjega leta. Res me zanima, kako si lahko predstavljate, da vi predstavljate evropsko ljudstvo. Hvala lepa, gospa Atkinson. Eh, hvala lepa. Eh, decembra še nismo razpravljali o posilstvih, o nadlegovanju žensk in zaradi nemške zahteve smo to tudi eh, umaknili z tega dnevnega reda. Čeprav se prebivalstvo že množično upira begunskemu. Torej, prihodu beguncev. V Avstriji napadajo deklice v šolah, v Nemčiji jih eh, nadleguje na ulici, potem države si med seboj eh, podajajo begunce, migrante in to resnično ni pravično do tistih, ki so upravičeni do azila. Eh, gospa Merklova ima sedaj 1,2 milijona beguncev, daje jim potne liste, dobili bodo potem še njihove družine, se pravi potencijalno 10 milijonov več ljudi. In potem se bodo lahko ti ljudje z potnimi listi preselili tudi recimo v Združeno kraljestvo, to je um, količina ljudi, ki je enaka prebivalstvu mojega volilnega okrožja. Uh, kaj naj tukaj naredimo? Treba je rešiti probleme v izvornih državah in potem se bodo ti ljudje lahko rešili. Sicer bo prišlo do, uh, do trka civilizacije. Hvala lepa, gospod Kefalojani. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, pritok eh, beguncev, priseljencev se nadaljuje z enako hitrostjo. Zelo jasna je eh, tudi situacija v eh, Turčiji. Eh, na tisoče beguncev prevažajo iz Magreba in jih vodijo v Evropsko unijo. Ljudje se še naprej preseljujejo prihaja tudi do nezakonitega eh, priseljevanja. V začetku leta 2016 je že umrlo več ljudi v Egejskem morju, med njimi tudi ženske in otroki. Vzrok za vse to eh, je situacija v eh, Siriji zagotoviti moramo varno vrnitev eh, v Sirijo, potrebno je zagotoviti solidarnost in pa eh, nadzor na zunanjih mejah. Poleg tega bo potrebno nadzorovati tudi notranje meje. Hvala lepa, gospod Flickenstein, za dve minuti. Presidenten. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice. Um, zrak je vse redkejši, tudi pri nas v Nemčiji, kajti ljudje so že uh, opazili, da mi ne obvladujemo situacije. In eh, seveda ob tem kažejo s prstom na Brusel, ne pa na glavna mesta držav članic. Ehm, naša dožnost je sedaj, da dokažemo, da lahko ovladamo situacijo. Ehm, nemški ministri se že javno upirajo kanclerki. Eh, eh, ki prihaja iz eh, družine ELS-a. Glasno že govorijo o tem, da je treba zapreti meje ali pa vse sprejeti načrt za zaprtje meja. Čeprav vsi vemo, da s tem ne bomo rešili problema, ampak bomo samo ustvarjali nove. Če želimo ljudi, ljudi resnično prepričati, jim je treba uh, doma ponuditi nekaj več kot po tej razpravi. Če se jaz vrnem moje volilno okrožje in eh, rečem, slišali smo gospoda Tuska, ki je rekel, da smo se soočili vsemi velikimi krizami, da smo imeli konstruktivno razpravo z gospodom Cameronom, eh, da je treba um, okrepiti enotni trg, da se ukvarjamo z energetsko unijo. Eh, to jim nič ne pomeni. Oni želijo vedeti, kaj se bo zgodilo. Zato mislim, da ne potrebujemo takšnih razprav, ne potrebujemo takšnega poročila o Evropskem svetu eh, eh, v smislu, eh, pogovarjali smo se o tem. Ne potrebujemo rezultate. Morda bi potrebovali podoben postopek kot pri izbiri papeža. Vse skupaj bi morali zapreti v nek prostor in potem spustiti bel dim, šele ko bodo doseženi rezultati. To, da se vi sestajate vsakih nekaj mesecev, to res nikomor ne koristi. Pa še nekaj osebnih besed. Všeč mi je bilo, kako ste se včeraj soočili z težko nalogo. Um, potrebujemo pravo, konkretno razpravo in vi ste eh, v tem smislu včeraj dobro prispevali. Modri karton, ga sprejemate, gospod Flekenstein? Prosim, poslušajte me. Ne veste, kakšno je vprašanje, ampak pravite, da ga boste sprejeli. Ničonci, panje pošle, pan za kvest. Gospa predsedujoča, gospod Flekenstein. vi ste podvomili o smislu krepitve nadzora na zunanjih mejah. Bojim se, da če ne bomo okrepili nadzora na zunanjih mejah, kaj pa lahko naredimo drugega? Kakšni so vaši predlogi? Ehm, na veliko ste kritizirali druge, ampak kaj mislite vi, kaj mislijo socialisti, da bi morali eh, narediti za rešitev situacije? Eh, odgovor socialdemokratov je naslednji. Treba je seveda zaščititi zunanje meje, ehm, jih nadzirati. Samo na ta način eh, nam bo uspelo ohraniti Schengen in eh, ravno to, bi morali razumeti voditelji vlad in držav. Morali bi se pogovoriti o tem, kako to narediti. Tisti, ki ne želijo sodelovati, pa naj razmislijo o tem, če sploh še želijo biti v Schengnu. Če bomo vsi začeli zapirati meje, potem ne bo več Schengna, pa tudi te razprave več ne bomo potrebovali. Gospa Vilmot, za minuto in pol. Če bi ona... Menda imam minuto in pol. Eh, gospa predsedujoča, um, res me skrbi, če tukaj razpravljamo o Davidu Cameronu, ne pa o resničnih izzivih, s katerimi je soočena Evropska unija. Verjetno so se voditelji na decembrskem svetu počutili podobno, ampak pomenilo je, da je bil sklenjen dogovor. Um, prednostne naloge gospoda Camerona niso moje prednostne naloge. Kje so recimo njegovi predlogi, kako odpraviti vrzeli v delovni zakonodaji, ki eh, jih eh, v Združenem kraljestvu izkoriščajo za izkoriščanje delavcev? Um, dobro je, da nekaj najbolj škodljivih predlogov sedaj več ni na mizi, saj so evroskeptiki želeli še dodatno slabšanje delovne zakonodaje. Uh, Eh, to bi spodkopalo temelje svoboščine in pravice delavcev. Um, glede na to, da takšni predlogi več niso na mizi, um, bomo lahko prej uh, se zauzemali za obstanek Združenega kraljestva v Evropski uniji. Treba je zagotoviti socialne pravice in pravice delavcev. Tukaj gre za vprašanje življenja ali smrti. Uh, Eh, ne na zadnje so naša majhna in velika podjetja odvisna od trgovanja z eh, Evropsko unijo. In nikako ne morem razumeti, kako bi ta podjetja bila v boljšem položaju, če mi več ne bi bili članica Evropske unije. To je treba jasno povedati, samo na ta način bomo lahko organizirali referendum in končali to negotovost, ki je slaba za Britanijo in pa slaba za Evropo. Madame, to ja. Minuto in pol ste govorili, gospa Vilmot, eh, gospa Toja. Torej, se danja kriza lahko vodi do uh, razpada Evropske unije in tega se zavidamo, zato moramo storiti vse, tako kot ste rekli, gospod Junker, da boste. Vse, da obvarujemo Evropo. Gre za današnjo Evropo in za Evropo prihodnosti. In mi, italijani tu v parlamentu in tudi doma, želimo primirne odgovore, da se stori to, kar se odloči, da se nadaljuje tudi s fleksibilnostjo pri, in, eh, pri rasti in delovnih mestih. Želimo tudi bolj progresivno Evropo um, dobili smo volitve zato, ker smo um, imeli program za ponovni zagon Evrope in zato moramo tudi delovati v, v skladu s temi obljubami. Um, um, če želim odgovoriti Vibru, potem ne vem, kdo, mu, kdo ga obvešča o Italiji, ampak če govorite o nas in o naši vladi, imate popolnoma napačne informacije in verodostojnost Evrope um, uh, je na kocki, če On in njegovi prijatelji so hoteli to strogo varčevanje in to je vodilo tudi do dodatne neenakosti. Mi se zauzemamo za delo in za socialno agendo za Evropo. Hvala lepa, gospa Toja. Gospa Garcia Perez, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Tusk je uvodoma povedal, da je Evropska unija močnejša, kot uh, mislimo. Ampak eh, ravno to je problem, manjka nam verodostojnosti. Tudi tisti, ki smo danes tukaj, ki branimo evropski projekt, uh, marsikdaj uh, van pravzaprav podvomimo. Danes se več ne piše v velikih časopisih o beguncih, ampak zaradi tega ni nehala obstajati ta sramotna realnost na kaj čakajo nacionalne vlade, zakaj ne premestijo na milijone beguncev, ki danes morajo trpeti eh, v teh zimskih eh, temperaturah v taboriščih. Ali si lahko kdo predstavlja, da bi to bili naši lastni otroci? Um, Tukaj se je treba obrniti na nacionalne vlade. Prosim, končajte s to sramoto, izpolnite svoje dožnosti in zaveze. Problemi so številni in nujno potrebujemo rešitve. Merci, Hvala lepa, gospa Jotova, za minuto. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, zahvaljujem se gospodu Junkerju za Eh, vsa prizadevanja, ki jih je pokazala komisija za to, da bi rešila begunsko krizo. Ampak želim vas opozoriti na nekaj čudnega v nedavnih sklepih sveta. Uh, Eh, opazila sem, da uporabljate um, prihodnik. To ni samo gramatično čudno, ampak eh, pravzaprav dokazuje, da je svet dosegel zelo malo. Najglasnejši so sedaj tisti, ki pozivajo k zaprtju naših nacionalnih meja. Nekatere države članice celo nasprotujejo novi agenciji za krepitev nadzora na mejah. Ehm, čeprav bi tukaj šlo za eh, Schengen in ne za vse zunanje meje. Eh, zakaj se je to zgodilo? To smo vprašali, ampak nismo dobili odgovora. Prav tako ni eh, informacij o napredku ehm, našega dogovora za Turčijo. Prav tako eh, ni Turčija ponovno sprejela nekaterih beguncev, ki so sedaj v Evropski uniji. Gospa Ferreira com um método completamente novo. Hvala lepa. Um, v Evropski uniji potrebujemo novo metodo. O tem bi želela spregovoriti. Leto 2016 svet ni izpolnil dveh obvez. Um, nismo imeli skupne postavke za Evropski mehanizem za stabilnost. To bi morali rešiti. Eh, in tako bi morali eh, financirati tudi sklad za investicije. Ehm, eh, to je bilo zapisano tudi v poročilu petih predsednikov. No, pa še nekaj zaveze nismo izpolnili. Leta 2012 je gospod eh, Van Rompuy eh, zahteval mehanizem za reševanje bank, v katerega bi skupaj prispevali eh, in na to, da nam se do sedaj ni uspelo tega spostaviti, pravzaprav um, samo dodatno okrni našo verodostojnost. Upam, da boste izpolnili te naloge v letu 2016. Tako sedaj pa prehajamo k prosti razpravi. Šest vas je prosilo za besedo in začeli bomo z gospod Spiraki za minuto. Dobi beseda. Kirja Projedre, Projedre Junger, Zijo in Jorik Lidja, Jatina Dimeto. Hvala. Torej, da bi se soočili z največjo krizo, sta dve točki temeljnega pomena torej države članice morajo storiti več, po drugi strani pa je treba tudi nadzirati um, to, kar se je dogovorilo s tretjimi državami. Prva točka. Razmisliti moram o tem, kako zagotoviti mehanizm sankcij, če ne prihaja do spoštovanja obveznosti, ki so bile prevzite. Menim, da um, dejstvo, da um, so prispevki držav članic zelo različni, to predstavlja velik problem. Um, tisti, ki jih je kriza najbolj prizadila, ne morejo prevzeti še dodatnih obremenitev. In potem drugi vidik. Turčija mora storiti veliko več. V zadnjih 15 dneh je 30 tisoč oseb prišlo iz Turčije v Grčijo, v Grčijo in malo je pravih beguncev med njimi. Uh, in um, teh, uh, teh, te osebe se ne vračajo, skoraj nihče, uh, nikogar ne vrnejo. Tibor. Gospod Sani. Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. E, végighallgatva ezt a vit... Hvala, gospa podpredsedujoča. Če poslušamo to razpravo, potem se moramo vprašati, kaj pravzaprav delamo tu v Evropskem parlamentu mislim, da ni prav, da tu v Evropskem parlamentu kličemo na odgovornost nekoga za napake, ki so jih storile države članice. Gospa Merkel, na primer, je um, torej, pri mnogih naletile na določeno razumevanje, ampak postavlja se vprašanje, ali ima naprimer nemška kanclerka pravico, da povabi v Evropo milijon ljudi. Nekatere države članice so postavile ograje. In eh, kaj je pričakovati na Balkanu? Kako bomo eh, sodelovali z balkanskimi državami? To so tista vprašanja, s katerimi se moramo ukvarjati in svet in komisija morata končno um, sprejeti ukrepe. Kole nad vanjskim granicama mogu samo pozdraviti jer mislim da je danas svima jasno da je loša e, Torej, slaba migracijska politika Evropske unije in nekaterih e, evropskih voditeljev je vodila do velikih problemov, e, s katerimi se bomo soočali ne samo v naslednjih mesecih, temveč tudi v prihodnem desetletju. Moramo eh, uh, ugotoviti, da takšne migracijske razmire um, um, ne, um, da ni mogoče uporabljati pravil, ki so pri, pripravljene za drugačne čase, ne za čas eh, kataklizme. Torej, um, seveda um, nekaterim grozi um, nevarnost smrti iz drža, v državah, iz katerih prihajajo in tem je treba pomagati, ne pa vsem ostalim. Drugače bo vedno več socialnih problemov v Evropi in um, tako dobrih pravil ne bomo mogli izvajati in uh, tudi vse, kar imamo. Torej veliko dobrih določb bo nekako izničenih.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 Eh, torej, tu gre sicer za šengensko pogodbo, vendar eh, najprej moramo videti, kako eh, ustaviti te prisiljenske tokove. Prihajajo iz Turčije in tam se moramo lotiti vprašanja. Žarične točke, dobro, to je dobra ideja. Ne moremo um, dovoliti, da na tisoče oseb prihaja v Grčijo in če je neka država, ki moramo posvetiti večjo pozornost, je to Turčija nezakoniti priseljenci prihajajo od tam. In vemo, da um, Uh, tudi turške oblasti ne spoštujejo tega, kar je bilo dogovorjeno. Moramo uh, ščititi zunanje meje. Gospa Šojdrova. Ja veľmi... Gospod komisar sveta, gospod uh, predsednik komisije pozdravljam pobudo za skupni nadzor meja, eh, tako kot je bil predlagan eh, decembra 2015. Vendar sem razočarana, ko slišim, slišim, da eh, se bo ta ukrep zavlekel do junija 2016. Tu v parlamentu smo slišali, da poslanci podpirajo to pobudo in da si želijo hitro implementacijo tega. In to je Eh, vaša odgovornost, to je vaše področje in velik eh, del poslancev vas podpira pri tem. <clears throat> Zakaj ne bi tega storili že prej in sicer že na naslednjem eh, Evropskem svetu, zakaj ne bi imeli izrednega Evropskega sveta februarja, tako da bi hitro uveljavili ta projekt? Hvala lepa, s tem zaključujemo razpravo in prehajamo ponovno k vam, gospod Junker. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, razumem tiste, ki so utrujeni zaradi eh, tega, ker slišijo iste besede vsak dan, vsak teden in vsak mesec. Države članice niso uresničile odločitve, ki so bile sprejete in to lahko povem v zagovor predsednika Tuska. Ne govorimo o vseh državah, ampak precejšnje število držav članic ni uresničilo sprejetih zavez. Zato je potrebno ponavljati iste pozive. V določenih prispevkih sem slišal, da naj bi bila komisija premalo aktivna. Jaz sledim eh, svojim ciljem in eh, ne vidim, na katerih področjih naj bi se to dogajalo. Glede na prioritete, ki smo si jih zastavili, se osredotočamo na politiko rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Novembra 2014 smo uh, sprožili eh, načrt za strateška vlaganja in najbrž ste uh, videli, da, je, da smo 40 milijard uh, iz tega načrta že mobilizirali in uh, sicer uh, eh, 11 eh, milijard v Italiji. Uh, sredstva so bila predvsem namenjena majhnim in srednje velikim podjetjem. Uh, agendo za varnost smo sprejeli, uh, energetsko agendo. Poleg tega smo sprejeli vse potrebne ukrepe za vzpostavitev uh, digitalnega trga. Uh, torej ne razumem, zakaj naj bi komisija bila premalo aktivna v prvem letu uh, svojega mandata. Mislim, da smo bili celo zelo aktivni. Sedaj pa k tretji točki. Uh, in sicer uh, gre za probleme, ki so bili obmenjeni na začetku razprave. Mislim, da mi ni potrebno odstopiti, tudi kadar me nekdo prijateljsko k temu pozove. Eh, zaradi tega, ker nismo rešili begunske problematike. Ne moremo sedeti križem rok, eh, ampak moramo poskrbeti za to, da bodo ukrepi, ki smo jih sprejeli, eh, tudi udejanjeni. Sicer, gospod predsednik, pa mislim, da ni bilo drugih vprašanj. Hvala lepa, gospod Juncker, sedaj pa predsednik sveta, gospod Tusk. Hvala, gospod predsednik, zelo na kratko. Eh, popolnoma prav imate, danes imamo težave s izvajanjem, z implementacijo. In ko gre za migracijsko krizo, ne dvomim o tem, da eh, se nahajamo na kritični točki, ne samo kar zadeva izvajanje sprejetih sklepov, temveč to je mogoče prvi trenutek, ko se mi zdi, da je to kritični trenutek glede političnega sistema v Evropi. Evropska unija temelji na izhodišču, da vsi države članice, da so vsi pripravljeni delovati v dobri, z dobro voljo in da so pripravljeni spoštovati skupne odločitve. Brez tega, brez te metode in odločenosti naše delo nima nobenega smisla, popolnoma prav imate. Najbolj kritični trenutek danes je, da pravzaprav nimam nobenih težav doseči kompromise na naši ravni in sicer na ravni Evropskega sveta. E, nasprotno, Najprej lahko je doseči te kompromise, kajti že dan zatem skoraj nihče ni pripravljen spoštovati skupnih odločitev. In to je res kritičen trenutek, ne samo zaradi migracijskega vprašanja, temveč za Evropo kot politično organizacijo. Danes je težko disciplinirati države članice. Torej, nimamo uh, orožja, <laughs> oprostite za to brutalno iz, izražanje, tankov. Ampak če je ta Eh, to prvo načelo, da smo pripravljeni spoštovati skupne odločitve, če se to ne izvaja in če je to nekako že prvi korak, potem je res, da imamo velik problem z izvajanjem česarkoli v našem delu. Mogoče so res izzivi tako veliki in um, um, brez presedansa. Torej Evropa kot uh, organizacija, pa tudi države članice, mi nismo bili dovolj pripravljeni na to, da se soočimo um, s, tak, s temi novimi problemi, s problemom migracije v tem obsegu. To je res. To je nova dimenzija. Ne morem se strinjati z vašo oceno glede eh, razprave o zunanjih mejah. Torej, razprava o zunanjih mejah in eh, ideja krepitve zunanjih meja je pravzaprav nova ideja, sveža ideja. Dobro se spomnim začetka razprav o migracijski krizi. In takrat smo razpravljali o nečim drugim. Torej, težišče je bilo nekaj drugega, ne zunanje meje. In zato sem zadovoljen s tem, kar je storila komisija glede krepitve zunanjih meja in tudi glede nove ideje eh, skupnih, skupnega nadzora zunanjih meja v Evropi. Nekateri elementi Te ideje so za nekatere države članice še sporne iz več razlogov. In to je še vedno velik izziv, da prepričamo države članice, da potrebujemo eh, ta uh, nov ukrip, da je ta ukrip neophodno potreben. To, kar danes potrebujemo, je, da rešimo določene probleme kar se da hitro. In zato je moj namen, da februarski Evropski svet posvetim vprašanju Združenega kraljestva in upam, da bo to zadnje zadnji evropski vrh o tem vprašanju, ampak na februarskem srečanju bomo seveda tudi ocenili izvajanje ukrepov na področju migracijske krize. Torej, ocenili bomo tudi akcijski načrt s Turčijo in potem Evropski svet v marcu bo prav tako posvečen med drugim migracijski krizi. Esteban je vprašala o Polski. Pred nekaj dnevi sem v Evropskem parlamentu rekel in sicer pri srečanju eh, s političnimi skupinami, da ima EU pravico in dožnost, da se angažira v odločnem in odprtem dialogu z oblastmi vseh držav članic, kjer eh, je mogoče prišlo do kršitve pravne države. Ampak eh, ne pričakujte od mene, da sem srečen in entuzijastičen, če je bil sprožen postopek proti Polski. Vem, prepričan sem, vendar morate razumeti, da je to, to zame zelo težko. In vem, da je komisija delovala v dobri veri, o tem ne dvomim. Seveda lahko razpravljamo o določenih ukrepih in metodah, o, torej, ali naj bi odločitev komisije bila strožja ali milejša, potem tudi, kar zadeva proceduralne nijanse ali tudi, kar zadeva čas, ko so bili ti eh, ukrepi sprejeti, o tem eh, je možno razpravljati. Ampak komisija je sprejela to odločitev in prepričan sem, da je to optimalna eh, odločitev in jo podpiram brez kakršnega koli pomisleka. V tem primeru nima smisla, da iščemo nekako spore med evropskimi inštitucijami prepričan sem, da bomo nadaljevali to sodelovanje in sicer zelo tesno sodelovanje tudi pri vprašanju Polske. Hvala. Gospod predsednik sveta, prekinjam sejo za nekaj minut, zasedanje za nekaj minut.